naprej spodbujajo, ne pa omejujejo delo eh, aktivnega eh, sektorja nevladnih organizacij. Najlepša hvala. Hvala lepa. Najlepša hvala. S tem tudi, je tudi konec razprave o tem vprašanju. E, sedaj pa imamo na, e, gre za naslednje vprašanje in sicer stanje reke Jordan s posebnim povdarkom na območju spodnega toka. In avtor e, tega vprašanja je gospod De Castro, ki ima sedaj besedo za dve minuti. Grazie, Hvala, predsedujoči. Reka Jordan predstavlja zelo pomembno dediščino, pa ne samo okoljsko, ampak tudi kmetijsko za Jordanijo, za Izrael, za Sirijo in druge sosednje države. In to njeno opustošenje nas lahko samo skrbi. Moram povedati, da je vsaj 800. Um, kubičnih kilometrov, 1300 tih v spodnjem toku te reke v nevarnosti, da se bojo posušili. Nevarno je to tudi glede dostopa lokalnega prebivalstva do pitne vode. Različni sektorji Evrosredozemske skupščine pa tudi ameriški senat so se že osredotočili na problem reke Jordan in tudi mi se moramo spopasti s tem vprašanjem, na ravni komisije, sveta in tudi držav članic moramo poskrbeti za tehnično pomoč za rešitev situacije v eh, tem vodotoku. Zato vse politične skupine pozivamo komisijo naj se v svojih akcijskih načrtih sosedske politike z Izraelom posveti tudi tej temi, tudi temi vprašanjem temu vprašanju. Dobro vemo, da je voda pomemben in dragocen vir in zato mora primerna razdelitev vode upoštevati zahteve in potrebe vseh ljudi, ki živijo v tej regiji. To je izredno pomembno, če se želi zagotoviti trajen mir in stabilnost na Bližnjem vzhodu. Zato z upanjem spremljamo ponovno, ponovni začetek pogajanj med Jordanci in Izraelci, ki se dotikajo tudi razdelitve vodnih virov in upamo, da bo to pripeljalo tudi do dejanskega sodelovanja med vladami, lokalnimi oblastmi in drugimi zainteresiranimi stranmi pri urejanju problema reke Jordan, kar bo lahko prispevalo tudi k izboljšanju življenja lokalnega prebivalstva. Hvala. Komisar File v imenu komisije za tri minute. Gospod predsedujoči, spoštovani eh, poslanci, eh, ta priložnost za razpravo v kritični situaciji na Bližnem vzhodu na tem področju se mi zdi dobrodošla in eh, s tem v zvezi in, delimo tudi zaskrbljeno spoštovanih poslancev tega parlamenta v tej, v tej regiji, kjer eh, ni dovolj, eh, ni dovolj vodnih eh, virov. Vse, na vse to pa še dodatno vplivajo podnebne spremembe. Vsi se zavedamo posledic tega za ljudi, za okolje in za varnost v regiji. In za Evropsko unijo je voda prednost in prednost na narod naloga, potrebno je eh, priti do rešitev. V polni meri se eh, verjetno zavedate, da eh, se Evropska unija zauzema za nujne ukrepe, da bi prišlo glede tega do sporazuma med Izraelom in Palestino kjer je voda ena še zadnjih statusnih vprašanj, ki jih je potrebno razrešiti in sicer, ko gre za meje, potem za begunce in za varnost. Evropska unija se zaveda tudi posebne situacije, eh, stanja eh, reke Jordan, eh, pa tudi pritokov te reke in situacije v tem območju, zato eh, vodimo niz dejavnosti na regionalni, subregionalni in nacionalni eh, ravni. Eh, podpiramo tudi politike in reforme, ki se zauzemajo za izvajanje vzdržnega upravljanja z vodami. V okviru evropske sosedske politike in v okviru drugih ukrepov Evropska unija podpira te ukrepe v prid. Eh, Eh, sosedskemu sodelovanju in pa tudi povez, povezovati vse tiste skupnosti, ki jim je blizu ta skrb za vodo in vodne vire. Potrebno je krepiti zmogljivosti med eh, oblastmi in uporabniki, potem tudi zbirati in izmenjevati podatke, potem eh, potrebno je tudi zagotoviti čiščenje odplak in imeti na voljo te napredke naprave, kakor tudi poskrbeti za učinkovite irigacijske oziroma namakalne sisteme. Tu je potem tudi eh, stran ponudbe in potrebno je ustvariti take pogoje, ki bodo zagotovili eh, celovito vodenje, eh, upravljanje z vodami. In Evropska unija ni sama v teh prizadevanjih, tudi Eh, druge države so tu aktivne, tudi posamezne, državne, eh, posamezne države članice in potrebno je zagotoviti to pogledno tudi ustrezno koordinacijo in usklajenost. Eh, sedaj pa gospa Kraca Cagaropulo v imenu EPP-ja. Gospod predsedujoči, gospod komisar, eh, spoštovani kolegi, pomembno je, da razpravljamo o tem vprašanju v parlamentu in eh, imamo že študijo o dolini reke Jordan in same reke Jordan in tudi pozivali smo že k potrebnemu izboljšanju situacije. Govorimo o kulturni dediščini, potem o nečem, kar je pomembno za milijone ljudi na svetu. Tu so različni vediki, kot so turizem, gospodarstvo in vsi eh, drugi pomembni vidiki za ljudi v regiji. Moramo osvetliti te probleme in mobilizirati ljudi ljudi, za eh, zagotavljanje zaščite. In eh, tudi eh, komisar je to že omenil. Eh, O tem je tekla že večkrat razprava. Potrebno se je osredotočiti tudi na regionalno sodelovanje, kajti eh, dostop eh, do, eh, do teh eh, obaljnih eh, držav eh, je eh, pomemben, pomembno je zagotoviti tudi prevzemanje odgovornosti in eh, omenjen je bil tudi glavni načrt, ki ga je oblikoval Izrael, prav tako pa tudi izmenjava dobrih praks in eh, teh, tehnoloških znanj in nasploh znanja na eh, tem pomembnem področju. Prav tako se moramo zavedati pravih nevarnosti, eh, ki niso zgolj onesnaževanja in dezertifikacija, temveč tudi eh, grožnje biotski raznovrstnosti eh, grožnje, ki jih predstavljajo suše in podobno. In če se zagotovi regionalno, izboljša regionalno sodelovanje, rekli smo že, da je potrebno tudi oblikovati poseben odbor za reko Jordan, in za celotno območje eh, spodnega toka, eh, toka eh, te reke, tako da bi Jordanija, Sirija, Izrael in tudi Palestina in še tudi druge države lahko pri tem sodelovali, kot sta naprimer Libanon in Sirija. Upamo, da bo Evropska unija podprla to resolucijo, da bo resolucija podprta, tako da bomo eh, lahko poslali močno sporočilo se strani Evropskega parlamenta. Gospod Kajzer. Merci, euh, Hvala, gospod predsedujoči. Omenjeno je že bilo, da je situacija na Črnem morju in eh, v ustju reke Jordan zaskrbljujoča. In eh, samo gibanje na mednarodni ravni, na regionalni ravni ni dovolj, da se bo to opustošenje prekinilo. Tukaj se moramo zauzeti tudi za dediščino, za kulturno dediščino in tudi za varnost gospodarstva v tej regiji. Tako da sama bi se zauzela za nevladno organizacijo, ki je podala mm, izredno dobro pobudo, to je Friends of Middle East in ta organizacija se je odločila, da bodo skušali združiti ob župane, občin ob tej reki v treh državah, Siriji, Jordaniji in Izraelu, zato da bi se ti sestali in skušali skupaj ugotoviti, kaj lahko storijo za to, da stvari nekoliko uredijo. In skupaj s temi župani je ta nevladna organizacija skušala pripraviti študije o potrebnih ukrepih, njihovih učinkih, eh, ki zadevajo tako problem suše, kot problem metod, ki se uporabljajo v kmetijstvu in eh, tudi druge možnosti, ki jih lahko v tem območju izvajamo. Tako da ne gre tukaj toliko za politično razpravo, ampak kadar gre za vprašanje vode, potem pa razprava tudi postane politična. Zato se je treba zgledovati po izsledkih iz tega poročila, ki sem ga omenila. In to povzema tudi naše besedilo. V tem besedilu je omenjena tudi vloga izraelskih kolonov. Tudi Amnesty International in druge mednarodne organizacije se s tem ukvarjajo in tako sicer nismo sami vključeni v samo središče tega problema, ampak ga gotovo dovolj pobliže spremljamo. Thank you, Mr. President. Mr. Commissioner. Gospa Parvanova. As the Vice President of the Euro Eh, kot podpredsednica odbora za energetiko in vodo sem lahko bila priča dramatičnim realnostim, ki smo jim priča v tem območju. In sicer eh, posebno poročilo o dolini Jordana, eh, bila sem poročevalka glede tega, so pokazalo, da so tako palestinska uprava kot izraelci, pa tudi libanonisirajo, morajo poiskati skupne rešitve za nujne probleme. Za Eh, en, za enako, eh, en pravično, eh, pravično delitev vode in sicer ob upoštevanju okolja in potreb prihodne generacije. In Izrael in palestinska uprava se morajo zedinati tudi, da se zberejo skupni podatki in da so leti podlaga za pogajanje. Kajti obe strani, pa tudi neodvisna poročila govorijo o različnih številkah do sedaj en, en naših glavnih zaključkov je bil, da je potrebno v ta namen izvajati načrt za skupno upravljanje in sicer tudi enakopravno upravljanje vodnih resursov v tem območju. In, eh, Tu, eh, je, tu so tudi področja, kjer ima Evropska unija še posebno eh, veliko znanja in eh, lahko pomaga, potrebno je spostavljati partnerstva med vsemi stranmi. E, prizadevanja pa morajo pomeniti, da se ponovno obnovijo pogovori z vidika dosege sporazuma in ni mogoče izkoriščati verov v tej dolini za, v politične namene ne. Vse to more voditi k konkretnim eh, sklepom za aktivno sodelovanje Unije v smeri vzdržnih rešitev. Hvala lepa. Gospa Auken, v imenu zelenih za eno in pol minute. Ja, ja popolnoma se strinjam z objema govornicama, ki sta spregovorili pred menoj in želela bi izkoristiti to priložnost, da povem, da številni pozabljajo, kako težko je palestincem prevzeti njihov del odgovornosti in dejansko že od leta 1967 je 50 odstotkov gaze zasedene. Poleg tega pa je 45 odstotkov tega območja predvidenega za eh, naravne eh, rezervate in palestinci so v bistvu iz tega območja izključeni. Problem doline reke Jordan je v tem, da tukaj ni bilo nekih pravih odzivov eh, in ta območja, glede na to, da tu ni bilo vojaških operacij, so bila nekoliko pozabljena. Palestinci pa morajo pozornost usmerjati nase, tako da to moramo imeti pred očmi, hkrati pa ne smemo pozabiti, da palestinske oblasti ne morejo biti dejavne v tej regiji. In zato ne morejo prevzeti odgovornosti, ki bi jih morali zato se moramo tega problema lotiti globalno. Ne gre samo za politično temo in eh, vendar pa je treba dati ta politični poudarek in palestincem možnost, da bi tukaj lahko bili dejavni. Gospod eh, Tenok, eh, eh, voda je potencijalno zelo sporno vprašanje v tem območju in kot član kvarteta Evropska unija se, se je Evropska unija zauzela za eh, dvostopansko eh, rešitev, potre, gre za občutljiva pogajanja, ki trenutno potekajo v Washingtonu. In eh, eh gospa De Kaiser govori naprimer o, eh, o naselbinah in ko, izraelskih kolonih, eh, vendar eh, pa je, se želi Evropska unija pokazati kot pošten posrednik. Eh, Tu ne gre za nekaj, kar se omejuje zgolj na Palestino in eh, Izrael, kajti eh, tu so tudi tisti, ki skušajo izkoristiti to situacijo za spodkopavanje izraelske države. Nevarno tudi je, da Izraelci eh, vidijo v Evropski uniji neustreznega partnerja za dosego miru. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Ne gre za tak problem, kot ga je ocenila gospa De Kajzer, ampak gre za mirovno pogodbo med Izraelom in Jordanijo. In kralj Jordanije se je zauzel za to, da bi zagotovili zaščito za območje reke Jordan. Ta sporazum je bil sprejet, ampak problem je v tem, da Izrael tega ne spoštuje. In pobuda, ki jo je prevzel leta 2008 predsednik Širak v zvezi z um, reko Jordan, je pobuda, ki sedaj se uresničuje in ki jo Evropska unija podpira. Tako da sedaj imamo ta velik tristranski forum za rešitev problema reke Jordan. In eh, res pa je tudi, da so bili v, mirovnem, v mirovni pogodbi z leta 1994 palestinci izključeni iz upravljanja celotnega območja spodnjega toka reke Jordan. In glede na to, da je zasedba tega območja povezana tudi z nepravilno uporabo vode, se tukaj pojavlja tudi politični problem in ta je vezan na ekološko nestabilnost tega območja. In zato je potrebno, da Evropska unija spodbuja to pobudo, da se ustanovi um, skupina za reševanje situacije v spodnjem toku reki Jordan. Pred, uh... E, tu este gospod Preda za dve minuti. Dezbaterea de azi asupra situației e, fluviului Iordan este foarte importantă pentru grupul din Hvala, gospod predsedujoči. Jordan, reka Jordan je območje, ki se nam moji skupini zdi zelo e, pomembno. In glede na pripombe gospe Krace, pa so to pripombe, ki eh, jih pozdravljamo. Okoljske organizacije so pogosto upozarjale na eh, zelo perečo situacijo v tem območju. Gre za reko, kot se zdi, eh, je ogrožena, da se posami suši in tu so, ne glede na to, pa se eh, jo ljudje še vedno v veliki meri eh, izkoriščajo. In eh, vendarle obstaja ta nevarnost, da se bo povsem izsušila, kar bi bila velika katastrofa tako za mrtvo morje kot nasploh za okolje in ljudje, prebivalci eh, te regije eh, pa bodo utrpeli veliko škodo. To bo prava okoljska eh, nesreča. Kolegi so govorili o nujnosti nujnosti rešitev, kaj ti situacija te reke je izjemno pomembna tudi za sodelovanje v tej regiji in izogniti se moramo, da bi se znašli v okoliščinah, ko ena država izkorišča skoraj ekskluzivno to, te vode, eh, druge države pa so oropane teh eh, vodnih verov. In na ta način lahko eh, tok reke Jordan postane simbol gospodarskega eh, in kulturnega sodelovanja, vendar mora v ta namen obstajati politična volja. Eh, vodni veri in voda so še vedno nerešen problem v tem predelu regije. Gospod De Rosa. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospodu Tenoku bi predlagal, da ne zanemarja stvarnosti, kajti to ni nikomor v pomoč. Seveda se ljudje naselijo tudi na tistih območjih, kjer je dostop do vode, ampak dostop do vode potem ti isti ljudje onemogočajo palestincem. 98 odstotkov toka reke Jordan je, bil spremenjen, je bilo spremenjenega, teče sedaj skozi druge države, tudi čez Izrael. Gre za čezmejno reko, mislim, da teče čez štiri države, tudi čez zahodni breg, Palestini. Če bo Evropa odigrala svojo vlogo tako, kot mora, in če se bodo vprašanja ustrezno reševala, bi lahko vprašanje reke celo privedlo do rešitve, kajti gre za dejstvo, da bodo morale vse države na tem območju sodelovati, če bodo želele ustrezno upravljati s to reko. Res je, da bomo morali biti do določene mere tudi kritični do Izraela, ampak dejstvo je, da niso oni edini krivi za vse. Skupina socialistov in demokratov je nedavno organizirala seminar na to temo. Dokazano je bilo, da je Rika Jordan nekoč privedla v morje 1,3 milijarde kubičnih metrov vode, sedaj jo samo še 20 do 30 milijonov. Hvala. Hvala lepa, gospod Tajn, za dve minuti. Gospod predsedujoči, najprej bi se rada navezala na pripombe ki jih slišimo znotraj in zunaj parlamenta v zvezi s tem, na tiste, ki pravijo, da to ni dober trenutek, da govorimo o tem sedaj, ko so se ravno znova začela pogajanja. In to bi želela zavreči. Mi smo začeli o tem razpravljati, ko še nismo vedeli, da se bodo ponovno začela mirovna pogajanja. To je vprašanje, s katerim se ukvarjamo že od začetka 90-ih let in o katerem v, v Evropskem parlamentu že zelo dolgo govorimo. Zakaj gre? Mi želimo preprečiti smrt reke Jordan in še zlasti njenega spodnjega toka. Uh, v njej skoraj ni več sveže vode, v njej so samo še odpadne vode in e, mnogi napovedujejo, da bo spodnji rek, e, tok reke Jordan umrl v nekaj letih. Um, O palestinskih oblasteh se govori, kot da so enako udeležene kot ostale, vendar pa spodnji tok reke Jordan teče skozi cono C in palestinske oblasti nimajo dostopa do tega območja in nimajo tukaj nobenega vpliva. Rečeno je bilo, da palestinske oblasti tukaj ne morejo ničesar storiti in da se je treba zato obrniti na druge. In ravno tako je bilo povedano, da je to postala politična tema. Če neka država, in tu govorimo o Izraelu, uporablja 75 odstotkov še razpoložljive vode in ne pusti palestincem skoraj nič vode več za njihovo preživetje, potem eh, je to seveda politična tema in to je bilo že povedano tudi v sporazumu iz, Os iz Osla. izraelska oblast ima tudi monopol nad temi nezakonitimi kolonijami. Kolege, je voudre... Gospa Kiel Nielsen. Commencer. Hvala, dragi kolegi. Na začetku bi želela pozdraviti to koalicijo ekologov, ki so se zbrali pred nekaj meseci v Bruslju in v kateri so Jordanci, Izraelci, Palestinci in Sirici, ki so podali odlično poročilo o stanju v tej regiji, v stanju reke Jordan in eh, nevarnostih, ki eh, prežijo nad njo. Zato se seveda mi sprašujemo, kako se lahko še bolj vključimo v načrt reševanja te reke, v katerega bi morale biti vključene vse države v tej regiji. Sirija, Jordanija in Izrael uporabljajo večino vode iz te reke, medtem ko palestincem ne ustane na voljo nič več kot 5 odstotkov. Izraelci uporabijo šestkrat več vode kot palestinci in to za ekstenzivno kmetijstvo in za proizvodnjo kmetijskih proizvodov, ki jih na to izvažajo v Evropo. Eh, podpiranje te, tega gospodarstva eh, se mora nehati. Eh, ravno tako se mora nehati rušenje beduinskih taborov in njihovih rezervarjev s pitno vodo prednostna naloga mora biti ohranitev tudi teh skupnosti in njihovega preživetja. Hvala, eh, gospod predsedujoči. Spoštovani kolegi, ta katastrofa, ki preti območju, ki ni tako zadaleč od Evropske unije, zadeva vse nas v Evropski uniji. Koncept trajnostnega razvoja, v katerega vsi verjamemo, eh, se mora uporabljati tudi v primeru reke Jordan, ki je problem celotnega človeštva in ne samo prebivalstva, ki jih neposredno zadeva. Think globally, act locally, pravijo tisti, ki razumno mislijo. In prav to moramo početi. Razmišljati moramo globalno in kot Evropska unija moramo lokalno pomagati ter skušati preprečiti uničenje vode v reki Jordan. Zato moramo uporabiti vse inštrumente, ki jih imamo na voljo, tudi znotraj Unije eh, za sredozemlje in eh, uporabiti moramo tudi sredstva eh, Evropske investicijske banke in tako naprej. V to pa moramo vključiti tudi druge bližnje države, Mašreka in tako naprej. Seveda pa se morajo v to neposredno vključiti organi in prebivalstvo sosednjih držav. Zato je treba ustanoviti odbor, ki bo proučeval situacijo v celotnem toku reke Jordan in pri tem lahko Evropa pomaga, tako da ponudi svojo izkušnjo mednarodnega odbora za reko Ren. In drugič, v posredovanju dobrih praks eh, moramo predvideti skupne projekte za reko Jordan, za kakršne se zauzemajo tudi v skupini prijateljev Bližnjega vzhoda, ki jo je omenil gospod Derosas. In ne nazadnje, moramo tukaj postaviti primer, zgled za sodelovanje in podporo. In Evropska unija mora imeti dovolj poguma, da bo zagnala ta postopek, ki bo vplival tudi na to, da se bodo palestinci lahko neposredno vključili v reševanje tega problema. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospa Senhanova. Komisarji, kolegyne in kolegove, problematika vysychanja reke Jordánu je nepochybně za. Dragi kolegi, problem opustošenja in sušenja reke Jordan je zelo hud problem, ki ima močan vpliv na ekološko ravnovesje in na zdravje prebivalstva v tej regiji. Onesnaženje in sušenje sta uh, glavna dejavnika. In treba je povedati, da je več kot 90 odstotkov reke, sladkovodnih virov te reke bilo preusmerjenih, da so prekomerno izkoriščeni in eh, da se zaradi tega slabša tudi politična situacija. Voda je lahko vir za spore, ampak voda je lahko tudi zgled za dobro sodelovanje v regiji in lahko igra ključno vlogo v mirovnem procesu in mogoče bo to imelo še več uspeha kot pogajanja za mizo. Gospa Benarab, a tu? Merci, euh, monsieur le président. Ja, hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, dragi kolegi. Postopno sušenje reke Jordan je posledica drame, ki jo pozna Palestina. Tukaj gre za visok politični izziv in tega ne smemo pozabiti. Svetovna banka nam pravi, da že dve leti milijon in pol prebivalcev iz Gaze nimajo več na voljo klora, ki je nujno potreben za dezinfekcijo vode. 50 odstotkov jih ni imelo dostopa do vode še pred bombardiranji iz um, leta 2009, tako da si lahko samo predstavljate, kaj je sedaj. Potem tudi zaradi izraelskih napadov je sedaj 80 odstotkov vode, ki jo ima na voljo uh, prebivalstvo. Eh, ni več pitne. Poleg tega je 80 milijonov litrov vode se izliva v sredozemlje in Gaza do nje nima dostopa. Gospa Ashton sicer odhaja v Gazo. Ja, ampak kje je naš politični pogum, da bomo od Izraela zahtevali izpolnjevanje zahtev, kakršne imamo v Evropi? Kako lahko zagotovimo, boljše stanje na tem območju? In poleg tega, ali Evropska unija ima kakšen vpliv na sedanji Izrael, ki ostaja gluh za naše pozive in ki še naprej nadaljuje z nezakonito kolonizacijo, ki je nepravična in nima ničesar skupnega z mirovnim procesom? Gospa, izkoristili ste dejstvo, da sem bil nepozoren samo za eno minuto. Tako da, kolegice in kolegi, prosim vas, da se držite dodeljenega časa. To velja tudi za naslednjo govornico, gospod Benovo. Eno minuto imate. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Danes smo v razpravi omenjali reko Jordan. Reka Jordan ima zelo velik ekološki, gospodarski in politični pomen, zato je to strateško pomembna reka koriščenje in zloraba te reke ni dovoljeno. Od leta 1964 tok vode preusmerja ne samo Izrael, temveč tudi Libanon, Sirija in ostale, ki smo jih omenjali. To pa škoduje reki in jo tudi onesnažuje. Okoljevarstveniki trdijo, da je ekosistem bil skoraj da popolnoma uničen in da ga bo možno obnoviti samo čez nekaj desetletij. Dejstvo je, da Izrael in arabske države v tem območju ne najdejo odgovora, kako revitalizirati to reko. Zato mora Evropska unija posredovati. Naprimer, lahko bi pogojevali izplačilo finančne pomoči tudi s tem, ali bodo revitalizirali spodnji tok reke Jordan ali ne. Hvala. Kriješar Bujine, do Joši. Gospa Sarbu, ste v dvorani, vas ne vidim. Potem pa gospod Havit za minuto. Hvala lepa, predsedujoči. Konkurenčnost za vodo včasih ignorira konflikte. Tudi v Kašmirju smo priča podobnim dogodkom. dogodkom. Vendar vidimo tudi, da se rivalna plemenska skupnost tudi bori za vodo. Mislim, da bi morali vzpostaviti boljše sodelovanje, kajti v tem primeru bi bile tudi možnost za dosego miru veliko večja. Reka Jordan je pomembna tudi zaradi svojega zgodovinskega, simboličnega in verskega izročila. Pomembna je za kristjane, jude, muslimane in druge. Tu se je namreč zgodil čudež, ko je Jezus hodil po vodi. Mislim, da ne potrebujemo novega čudeža, zato da bi zaščitili to vodo, ki koristi tako današnjim prebivalcem, kot tudi prihodnjim generacijam, ki naj bi živele v miru in blagostanju. Hvala. Sedaj pa postopek HDI. Trije ste se javili k besedi. Najprej gospa Basescu in potem še dva druga govornika. Želi morda še kdo besedo? Kot vidim, ne, gospa Basesko. Šedinte, konsider eh, k o rezoluciji. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Resolucija, ki zauzema zelo enostransko stališče do problema povezanega z reko, ne bo nujno prispevala k doseganju miru med Izraelci in palestinci. Gre za zelo občutljivo vprašanje morda bi lahko to reševanje obravnavali ob koncu mirovnega procesa, ne pa sedaj, ko to vprašanje pravzaprav postavlja na kocko celoten mirovni proces. Najprej moramo doseči mirovni sporazum. Regionalno sodelovanje je seveda zelo pomembno, če želimo doseči ta cilj. Vsi se morajo naučiti, kako sodelovati, kako delati drug z drugim. Z drugim. 61 od 69 projektov, ki jih skupno izvajamo z Izraelom, se nanaša na reke, vendar ne na reko Jordan. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nacionalno acestea fiind interconectate. Eu cred... Res je, da je vprašanje povezano z reko Jordan pomembno tudi za vprašanje nacionalne in mednarodne varnosti. Zato bi se morali ukvarjati v tej razpravi predvsem s tem, kako rešiti reko Jordan kot tako. Ne smemo obsojati niti ene izmed strani kajti mnenja sem, da je predlog resolucije dober, vendar ni dovolj povezan s tem, ki jo obravnavamo. Resolucija bi lahko privedla do neželenih težav. Evropska unija lahko znatno prispeva tudi k negativnim posledicam, ki bi nastale, če bi reka v celoti izumrla. Zato bi Evropska unija morala storiti veliko več, zato da se doseže mir. Hvala. Pa, pa, pozem question de blokade. Bon. Uh, Mr. Melcher. Gospod Melcher, eno minuto. Gospod predsedujoči, položaj na Bližnem vzhodu zagotovo njeno stavanje, pa res, da je Bližnjo-shodno vprašanje je strateško zelo pomembno in reka Jordan tu igra tudi pomembno vlogo. Morda bi lahko upali, da bo reševanje vprašanja reke Jordan privedlo do mirovnega procesa in uspešnega zaključka letega. Izrael se ne želi odreči golanski planoti in to je zelo huda zadeva. Vendar, če bomo še naprej pričali o nesnaževanju reke Jordan, bo to samo še dodatno zapletlo celoten položaj in ga še poslabšalo. Zlasti, če pomislimo na to, kako nekateri moralni in verski voditelji govorijo o tem Ta reka teče v mrtvo morje in mislim, da se bo s tem samo še povečal konflikt, zato je treba resno razmisliti o vsem skupaj. Še dva govornika, potem pa res nihče več. Gospa De Kajzer in potem gospa De Kalčeva. Ja, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala, da mi dovolite, da pojasnim nekaj, česar prej nisem uspela dovolj dobro obrazložiti. Očitno nisem bila dovolj prepričljiva. Omenjala sem izkoriščanje, prekomerno izkoriščanje reke v kolonijah. Poglejte si posebno poročilo o stanju reke Jordan parlamentarne skupščine Euromet. V tem poročilu se izčrpno omenja ta tematika. Omenja se tudi poročilo Svetovne banke in poročilo Amnesty International. V teh poročilih so navedene vse številke v zvezi s tem, kako se izkorišča ta reka. Izraelci štirikrat do petkrat več izkoriščajo to reko kot palestinci. Sama imam celo podatke, da šestkrat več. To so dejstva. Hvala. Gospa Nedelčeva, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Evropska unija je odgovorni partner in tudi nosi svoj del odgovornosti pri izvajanju zunanje politike. Evropska unija je eden izmed večjih donatorjev sredstev za bližnji vzhod in tudi sodeluje pri mirovnem procesu. Zato mora Evropska unija pripraviti ustrezno strategijo tudi za reko Jordan, ki je zelo pomembna za to regijo. Friends of the Earth so pred slabim mesecem opozorili na to, da lahko pride do izsušitve tega reka v manj kot v te reke v manj kot letu dni. To pa bi imelo dramatične posledice za celotno regijo in ljudi, ki živijo na tem območju. Ne smemo razmišljati samo o pragmatičnih vprašanjih, temveč tudi o drugih vprašanjih, ki so povezane z reko Jordan. Reka Jordan ima tudi svoj spiritualni pomen, tako da je treba najti ravnotežje in pokazati, da imamo enoten evropski pristop do tovrstnih vprašanj. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa še v imenu komisije, komisar Füle, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovane članice in člani. Pri takšnih vprašanjih moramo stopiti skupaj in parlament je upravičeno izpostavil potrebo po usklajenem pristopu do tega vprašanja. Evropska unija spodbuja sodelovanje, kajti le sodelovanje bomo lahko te resne izzive povezane z vodo na Bližnjem vzhodu tudi uspešno rešili. Zadeve se je treba lotiti pri izvoru, ne pa da se ukvarjamo samo s posledicami. Evropska unija bo še naprej prispevala k tem prizadevanjem, da se odpravi pomankanje vode na tem območju. Poskrbeti je treba za to, da bodo na voljo čisti vodni viri. Istočasno bo treba ohraniti okolje in pitno vodo, ki jo bojo lahko koristili vsi ljudje, ki živijo na tem območju. Evropska unija bo še naprej podpirala vse tiste dejavnosti, ki bodo prispevale k rehabilitaciji reke Jordan in k prihodnjem skupnem sistemu za upravljanje z reko Jordan. To je namreč v interesu vseh držav na tem območju. Evropska unija bo še naprej podpirala dialog in spodbujala čezmejno sodelovanje pri vodnih vprašanjih. Vsi sosedi v tej regiji morajo med seboj sodelovati. Vse sosedske države v tem območju morajo na se prevzeti določeno mero odgovornosti, pokazati resnost in zauzeto izvajati svoje obljube. To bo koristilo celotni družbi. Posamezniki, podjetja in tudi lokalne občine morajo prispevati k trajnostnem upravljanju z vodnimi viri. To je izziv, ki čaka nas vse. Hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. S tem smo razpravo zaključili. Glasovanje bo potekalo jutri. Zasedanje za pet minut prekinjamo, ob šestih se začne čas za vprašanje svetu. Hvala.